Eh, s kitajskimi organi glede mnogih političnih področij. Marsikaj smo tudi naredili skupaj. Vendar pri nekaterih vprašanjih smo se samo pogovarjali, nismo pa stvari uresničevali. In to se dogaja predvsem na področju gospodarstva. E, Kitajska je politična velesila, politična, vojaška, je tehnološka voditeljica, poslovna voditeljica na mnogih področjih in zaradi tega tudi nima smisla videti v kitajski eh, eh, državo v razvoju. Seveda se na mnogih področjih razvija, vendar treba je tudi upoštevati eh, moč kitajske v svetovnem gospodarstvu in zaradi tega lahko pričakujemo reciprociteto. Evropska unija to pričakuje od Kitajcev strateško partnerstvo na podlagi reciprocitete projekte. To je bolje, kot da se pogovarjamo o politikah dostopa do trga. Evropski svet je tudi prosil komisijo naj pripravi konkretne predloge glede te, kako izboljšati naše poslovne odnose s Kitajsko. Eh, na tem sedaj delamo. Mi pripravljamo naprimer pravila za državne pomoči eh, pri eh, Eh, nakupih eh, tretjih držav. Eh, mi imamo jasna pravila za državne pomoči znotraj Evropske unije, vendar ista pravila ne veljajo za tretje države in mi želimo zagotoviti enake pogoje. Obstaja Eh, eh, naj eh, trdna konkurenca, ne pa nepravična konkurenca. Mi moramo zagotoviti, da bo naš notranji trg odprten in pravičen za vse. Mi ne moramo dopustiti nepravične konkurence v Evropi. Kot je predsednik Tusk prej povedal, mi pričakujemo, da bomo dokončali pogajanja o investicijskem sporazumu eh, s Kitajsko do leta 2020. Eh, Na ta način eh, bomo okrepili investicije. Mi želimo, da sprejme Kitajska tudi sporazum o geografskih označbah. O tem smo se že pogajali, vendar to še ni potrjeno. Gospe in gospodje, mi smo strateški partnerji, eh, sodelujemo tesno na številnih političnih področjih, zlasti pa je gospodarsko sodelovanje eh, področje, kjer eh, moramo še več storiti za to, da gotovimo enake pogoje in da bodo evropska podjetja na kitajskem lahko počela to, kar počnejo kitajska podjetja v Evropi. Strinjam se. in sedaj predsednik Evropskega sveta, gospod Tusk, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Samo dve opombi. Eno v pojasnitev, draga Marjan. To ni bil zadnji Evropski svet pred Eh, evropskimi volitvami. Verjetno se bomo sestali še enkrat aprila zaradi Brexita in zagotovo se bomo sestali 9. maja v Sibiju, da se pogovorimo o dolgoročni evropski strategiji. To bo neformalno srečanje, vendar kljub samo. Bo eh, posvečeno bistveni temi in sedaj gospodu Faražu. Gospod Faraž, vi ste eh, predstavili argumente zoper drugi referendum. Res pa je, da se je drugi referendum zgodil leta 2016, kajti prvi Eh, referendum je potekal leta 1975 in tedaj je velika večina Britancev odločila, da je mesto Združenega kraljestva v evropskih skupnostih. Vi ste pomislili na to, da je mogoče Eh, organizirati referendum, da bi izničili prejšnjega. Se pravi, to bi moralo veljati tudi danes. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. S tem je razprava zaključena. Euh, drage kolegice in kolegi nadaljevali bomo z našo razpravo in glasovanjem o amandmajih tu imamo sedaj skupno razpravo, svežen o mobilnosti. Sedaj bo govorila gospa Kilonen o zahtevah za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa. Potem eh, gospod Vindam Dekamp do dnevnih in tedenskem času vožnje, najkrajših odmorih ter času počitka ter določene položaje stahografi. In potem gospod Jertuk, eh, prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa. Eh, besedo dobi gospa Kilonen. arvoisa puhemies hyvät kollegat spoštovana gospa predsednica kolegice in kolegi to je dolga zgodba mi bi zdaj morali dejansko ustrajati na svojih mislih, kar zadeva ta svežano mobilnosti. Tu gre namreč za socialna vprašanja, za konkurenco, za vprašanja trga dela. Mi smo hodili po težki poti, formulirali smo kompromise. Nekateri menijo, da kompromise niso dovolj dobri, da smo regulirali preveč stvari, drugi menijo, da se regulira premalo in da potrebujemo še več pravil. Redko kdaj se zgodi, da najdemo kompromis, v katerem so vsi zmagmovalci. Vendar m, mi smo sedaj pozvani, da ustvarimo nova pravila, potrebujemo pravična pravila eh, na teh eh, trgih eh, in mi potrebujemo tudi pravična podjetja na teh pravičnih trgih. Imeli smo zelo zanimivo razpravo. Rečeno je bilo, da nimamo kompromisa in da zaradi tega ne moremo glasovati vendar je videti sedaj, da je ta kompromis preveč težaven in morda tudi mnogi ne morejo sprejeti, da potrebujemo nova pravila in da eh, ne smemo izkoriščati voznikov in da ne smemo imeti eh, slamnatih podjetij na teh trgih. naše izhodišče je bilo, da nočemo imeti več nomadskih voznikov, eh, da se morajo vozniki občasno vračati svojim družinam in to je tudi upoštevano v tem kompromisu. Vozniki imajo pravico do časov počitka pri svojih eh, družinah in to je tudi dogovorjeno s podjetji. Izrečena je bila misel, da morajo za isto delo prejemati tudi isto plačo, žal pa eh, v tem trenutku še ni tako. to nekaterim tudi ni dovolj. Nekateri si želijo model, kjer bi napotitev veljala že na prvi dan. No, morda obstajajo nekatera socialna vprašanja, ki so utemeljena, vendar mi moramo najti skupna pravila za voznike. Nima smisla tudi, naprimer, da bi tovornjaki se vozili po evropskih cestah prazni ali pa na pol prazni. Kar pa zadeva slamnata podjetja, tu potrebujemo pravična pravila, uh, urediti ista pravila uh, uh, za kabotažo in čezmejni uh, uh, mednarodni prevoz. Uh potrebujemo zavezujoča pravila. In to je zelo pomembno. Tudi eh, pametni tahografi so bili omenjeni v tem kontekstu in ti bi olajšali tudi nadzor. Našli smo torej kompromis, mnogi si ne želijo glasovanja o tem kompromisu, vendar mi moramo sedaj sprejeti odločitev mi res potrebujemo socialno pravična pravila za to, da bodo podjetja dejansko ta pravila tudi spoštovala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Vin van den Kap za štiri minute. Gospa predsednica, hvala lepa. Rad bi se navezal na to, kar je povedala gospa Kilonen. Lahko potrdim, da je eh, svežen mobilnosti eh, celovit eh, pro, Eh, svežen, kjer gre za eh, napotitev, kabotažo, čase vožnje in podobno. Mi smo v zadnjih tednih opazili, da je to politično težavna tema, pa gre tu za srčiko notranjega trga eh, Evropske unije. Pri moji temi gre za čase vožnje in počitka, treba je izboljšati delovne pogoje voznikov in tu ne gre toliko za vsakodnevne čase vožnje in počitka. To je urejeno tudi nekje drugje, temveč gre za eh, počitek po noči in eh, ob koncih tedna. In najpomembnejše vprašanje tu je, kje preživlja voznik ta počitek ob koncu tedna. Eh, mi smo ugotovili, da eh, ob mnogih evropskih cestah nezakonito parkirajo ni sanitari, ni kuhin eh, na teh nezakonitih parkiriščih in to poskušamo razrešiti s tem predlogom Evropske komisije. V tem kontekstu nas podpira tudi Evropsko sodišče, ki je reklo, da časov počitka ne smejo preživljati v uh, vozniški kabini, zato smo pro, poskusili najti rešitev, to hočemo prepovedati. Hkrati pa smo predvideli prehodno obdobje. Nadaljna tema je naslednja. Kdaj se lahko voznik odpelje domov? Mi nočemo nomadov, ki bi cele tedne bili odaljeni od doma. Pravočasno se morajo vrniti domov, to jim mora jamčiti delodajalec vsaj na štiri tedne se morajo vrniti domov, potem pa kratek eh, počitek eh, ob koncu tedna, no ta lahko uh, poteka na dobrih parkiriščih. Zelo pomemben del tega so vozniki avtobusov. Uh, saj veste, potniki niso kontejnerji in za voznike avtobusov smo predvideli nekaj več fleksibilnosti oziroma potrebujemo jo ne 16 ur dela, kot to nekateri iz SND-ja pravijo, vendar mi potrebujemo eh, več fleksibilnosti pri pravilu 12 dni. Gospa predsednica, pomemben del pri tem poročilu in pri drugih dveh je eh, izvajanje. Gospa Kilunen je že omenila to točko in mi vsi želimo, da bi 1. Eh, januarja 2024 Eh, eh, lahko uvedli pametni tahograf druge generacije. Tudi slamnatih podjetij se moramo lotiti in se boriti proti njim. In ob koncu še nekaj o kabotaži in napotitvi. Mi moramo biti pozorni na to, da ne bomo imeli preveč strogih zakonov, kajti s tem oviramo fleksibilnost eh, notranjega trga. V tem trenutku nam manjka voznikov, imamo 50 tisoč voznikov premalo v Evropi in eh, to pomankanje moramo razrešiti s fleksibilnostjo in dobrimi delovnimi pogoji. Hvala lepa. Gospod Ertug, štiri minute, izvolite. Ja, fin, herzlichen Dank, frau Präsident. Hvala lepa, eh, gospa predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi. Najprej bi se rad navezal na to, kar sta omenila že predgovornika. Namreč dejstvo, da imamo na evropskih avtocestah ta hip položaj, ki je nesprejemljiv. Zlasti za države in regije, ki tega infrastrukturno niso uredile, pa tudi za tiste, ki na cestah dnevno opravljajo svoje um, delo daleč stran od doma in družine. In to prispeva tudi k temu, o čemer ste govorili. Namreč, da ta poklic eh, ni več tako zanimiv in dobičkonosen. Ampak eh, tu ne gre za denar. Če si pogledate povprečne prihodke voznikov v jugovzhodni Evropi, potem so ti nadpovprečni, pa vendarle. Eh, tudi tam primankuje voznikov, torej ne more iti zgolj za denar. To je povezano s tem, da so pogoji slabi. Eh, če tri mesece prebijete z doma in če ste lahko potem en mesec doma in potem znova vozite tri mesece, potem enkrat izgubite voljo do te službe. Zato je bilo prav, da je Evropska komisija predložila ta svežen mobilnosti. In kot sta povedala že eh, soporočevalca pred menoj, eh, gre nam za to, da bi ta sektor v Evropi uredili tako, da bi notranji trg ohranjali, da bi ohranjali dostop, da pa bi hkrati tisti, ki uh, temelijo svoje poslovne modele na socialnem dumpingu, uh, utrpeli uh, škodo oziroma, da bi mu oduzeli to možnost. Julija smo v Evropskem parlamentu o tem glasovali in vsi trije dosjeje so bili zavrnjeni. Od tega pa je minilo skoraj da eno leto, kolegice in kolegi, in s tem smo se znova ukvarjali. Torej, vse politične skupine so sodelovali pri dialogu in konec koncev smo vendarle sprejeli kompromise. Kompromisi seveda ne morejo zadovoljiti vseh, ampak eh, to je tudi bistvo kompromisa. Zato je dobro, da smo po 3. decembru, ko je v svetu bil dosežen splošni eh, pristop, eh, še enkrat imeli možnost, da smo na tej podlagi oblikovali rešitve. Uh, nekateri poskušajo to spodkopati preko trikov. Mi je žal, da moram to reči. To, da potrebujemo ta zakon, kajti na cestah imamo 100 tisoče voznikov, ki čakajo na ta zakon. Tudi podjetja, ki eh, dobro obravnavajo svoje voznike, tudi ta podjetja čakajo na ta zakon. Kaj se bo zgodilo, če tega zakona ne bomo sprejeli? Potem bo še naprej vladal divji zahod eh, s sivimi območji na cestah. In obstaja tudi nevarnost, da bodo nekatere države članice enostransko sprejele ukrepe. In to bo pomenilo, da se bo kasneje morala Evropska komisija na to odzvati. Zato še enkrat pozivamo k temu, da podprete ta kompromis. Eh, jaz sem obravnaval dostop do trga in kabotaža. Kaj je tu zapisano? Poskušali smo odpraviti slabosti sedanje zakonodaje. Kajti, do sedaj je bilo tako tri operacije v sedmih dneh. Mi smo poskušali to preoblikovati. Kajti, ni bilo mogoče uh, vse to skupaj nadzirati. Potem smo našli rešitev. In to rešitev so podprle tudi vzhodne evropske države. Torej, vse skupaj je dober kompromis in mislim, da bi ga morali podpreti. Hvala lepa. Hvala. V imenu odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, gospod Bak, ena minuta. Ja, dank, Frau Hvala lepa, gospa predsedojoča. Rad bi se zahvalil um, kolegom iz odbora Impal. Mislim, da smo dobro sodelovali in mislim, da smo sprejeli tudi dostojno poročilo. Eh, žal uh, pa uh, je to poročilo. Uh, Eh, sedaj eh, postala žrtev vsega skupaj. Eh, torej, poročevalci so opravili veliko delo. Jaz bi rad opozoril na to, da je položaj res neodgovoren. Ali se bomo sedaj res umaknili in pustili, da bo ta dosje propadal? To bi bilo neodgovorno. Prej eh, so kolegi opozorili na nesprejemljive pogoje eh, voznikov in eh, neodgovorno je, da tega ne bi sprejeli, kajti podjetja bodo, če zakona ne bomo sprejeli, še naprej izkoriščala pravne vrzeli in opravljala nezakonito konkurenco. In mislim, da moramo mi vse te slabosti odpraviti. In zato upam, kolegice in kolegi, da bomo naslednji teden lahko prevzeli odgovornost in ustvarili eh, red in disciplino na cestah in da bomo ustvarili eh, delovne in življenjske pogoje, ki so vredne človeka. Ponovno v imenu odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, gospod Lebajo, ena minuta. Gospa predsedujoča, zame je danes dan velikega razočaranja. Nismo izkoristili možnosti, da bi sprejeli zelo pomembne akte za evropsko gospodarstvo. Nismo se odzvali kot, politi kot odgovorni politiki. Torej, morali bi sprejeti posebna pravila glede visoke mobilnosti v transportnem sektorju. Potrebujemo ta pravila, da zaščitimo naše voznike in prevozna podjetja, da jih zaščitimo pred negotovostjo. Ne more imeti vsaka država članica svoje, svoja pravila. In zamudili smo to priložnost, dragi kolegi. Morali bi se soočiti s situacijo, ne pa da smo šli korak nazaj, kot da bi pozabili, da notranji trg temelji na prevozu blago, mora prehajati meje in zato potrebujemo ustrezna pravila, ki se izvajo. Dragi kolegi, Gremo onkraj politike in najdimo rešitev, kompromis. Prihodnjiti imamo znova priložnost in to je naša odgovornost. Zato smo bili izvoljeni, zato smo tu in to je naša naloga. Hvala, gospod Vela, izvolite. Se pravičujem, gospod Vela. Imamo modri karton za Dlabajovo, ga sprejmete, izvolite. Gospod Kramer, izvolite. Danes so izrazili kritiko, ampak v ponedeljek smo prejeli več kot 1600 predlogov sprememb in dve uri smo imeli časa, da smo se na nje odzvali, kajti rok je že pretekel za nove predloge sprememb. In takšnega postopka nisem doživel v 15 letih v Evropskem parlamentu. To je nedemokratično. Do konca. In kakšen bo problem, če bomo glasovali naslednji teden? Seveda bomo iskali kompromise, to mi želimo, to, da drugi poročevalci v senci sploh niso bili upleteni in zato je prav, da danes o tem ne odločamo. Jaz ne želim uh, uh, v dveh urah prebrati uh, eh, 1600 predlogov sprememb, pa potem še sprejemati odločitve. To je nedemokratično in to ni vredno tega parlamenta. Padla Bajova, spoštovani kolega sama bi si prva želela to, da bi imeli jasno in preprosto glasovanje, vendar sedaj smo odgovorni. Odgovorni smo do vožnikov in prevozniških podjetij. Soočajo se s pravno negotovostjo in mi se s tem moramo soočiti, tudi če bi glasovali celo noč in se pripravili na glasovanje. To je naša odgovornost, zato smo tukaj. Gospod Vela, sedaj pa vi izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Komisarka Bolc bi se želela opravičiti, ker danes ni tu. Svežen za mobilnost je politična prioriteta za komisijo in še zlasti za komisarko Bolc morala pa je sodelovati na neformalnem svetu za pre, pre, transport, ki poteka v Bukarešti. Maja 2017 je komisija sprejela prvi del svežnja mobilnosti in namen je bil izboljšati pogoje dela v cestnem prometu. Želeli smo zagotoviti pravično konkurenco. In to, da ne bi prišlo do razdrobljenosti notranjega trga zaradi nekoordiniranih notranjih pravil. In tretjič, želeli smo zmanjšati upravno breme za operaterje in želeli smo zagotoviti učinkovitejši nadzor s pomočjo nadaljne digitalizacije. Od takrat smo veliko storili in hvala za vaše prizadevanja, zlasti trem poročevalcem, gospe Kilonen, gospodu Van de Kampu in gospodu Ertogu, ki so bili gonilna sila v tem procesu. Od samega začetka smo vedeli, da bo to maraton, ne pa sprint. Gre za uh, pomembna vprašanja in zato je bilo tudi eh, potrebno eh, dolgo časa žurenja, da smo ta predlog izboljšali. Splošnim pristopom spletim na svetu 3. decembra lani in s pomočjo dela poročevalcev in poročevalcev v senci v tem parlamentu smo sedaj blizu dobremu kompromisu o tej uh, tej večji reformi v cestnem sektorju. Ta sektor potrebuje preboj. Vozniki potrebuje stabilen okvir za prihodnje leta. Sektor ne more več čakati. Sporazum v parlamentu mora biti sprejet hitro in to bo jasen znak, da se je soočen, eh, da se je pripravljen soočiti z izzivi. In prišli smo do določenih rešitev glede pomembnih tem, kot ko gre za boj proti slanovatim podjetjem, ko gre za okrepljeno sodelovanje med nacionalnimi organi, ko gre za boljšo rabo digitalnih orodij, kot so tahografi, elektronske notifikacije obrazcev in tako naprej. In prav tako smo dosegli sorazmerna pravila za lahka tovorna vozila. In ta napredek je omogočil skomplementu, da se osredotoči na zadnje odprto vprašanje, zlasti glede kabotaže, glede časa vožnja, glede časa dela in ne nazadnje glede uh, posebne uporabe pravil glede napotitve v, cestni, v cestnem sektorju. Kompromisni predlogi dajo pravo ravnovesje in dosegajo cilje evropskega, evropskega predloga, Torej, s tem si želimo doseči uh, manjše breme za tovorna podjetja in želimo koristiti uh, dosežke digitalizacije. Evropska komisija ima še naprej pridržek, vendar bomo eh, se še naprej udeleževali razprav za to, da bi dosegli sporozum glede prednostnih tem. Lahko podpremo vse predloge sprejem, ki ohranjajo ravnovesje med svobodo izvajanja transportnih storitev, izboljševanje pogojev dela in zmanjševanje upravnega bremena. Dovolite mi še nekaj misli o čisto konkretnih temah. Naj zač, začnem z lex specialis o napotitvi delavcev. Ko je bila revidirana splošna direktiva o napotitvih je obstajala želja, da se spre, eh, imajo specifična pravila za cestni prevoz. Tako imenovani dvojni model oziroma razdeljeni model eh, za napotevanje eh, delavcev, po drugi strani pa predlog, ki je blizu predlogu komisije, predstavlja dobro ravnovesje med varovanjem pravic delavcem in pa svobodo zagotavljanja storitev. To podpira tudi eh, poročevalec in to je vsebovano tudi v splošnem poročilu sveta. Poleg tega pa so, eh, priso, eh, pa so potrebne take zahteve, ki so čim enostavnejše, ki se jih da čim lažje uporabljati in tudi nadzorovati z digitalnimi urodji. In zato smo prepričani, da eh, pristop gospe Kelonen zadostuje tem ciljem. Sedaj pa pravila o vožnji in eh, času počitka. To je zelo občutljiva tema, ki neposredno vpliva na delovne pogoje in na cestno prometno varnost. Komisija meni, da mora eh, voznik imeti eh, možnost eh, normalno počivati ali doma se svojo družino ali pa mora imeti na razpolago ustrezno namestitev, ki pa ni kabina v tovornjaku. Istočasno pa mora imeti vse druge Eh, pogoje za varno počivanje. In zato je zagotavljanje razpoložljivost take infrastrukture bistvenega pomena. In zato komisija podpira razvoj eh, eh, varnih parkirišč in sicer tudi s finančno podporo iz proračuna EU. Zagotavljam vas, da bo komisija svoje napore še okrepila vključno z več eh, sredstev, ki so predvidene v naslednjem eh, instrumentu za povezovanje Evrope. In v teh zadnjih tednih smo posiljali eh, zelo jasna sporočila. Trenutno določeni pogoji niso vsi prilagojeni potrebam in pripravljeni smo takoj začeli, začeti celovito in poglobljeno ocenjevati specifična pravila za voznike, eh, če bo parlament to zahteval. Ampak naš cilj ostaja isti. Želimo izboljšati delovne pogoje za voznike in cestno prometno varnost. Naj končam za pravili v zvezi z dostopom do poklica in do trga, kar zadeva kapotažo. Zadovoljen sem z poročevalcevim mnenjem v zvezi z neomejenim številom operacij v določenem časovnem obdobju. To je predlagala tudi komisija. Kabotaž, eh, kabotaža in pa. Eh, vračanje eh, tovornjakov v državo eh, ustanovitve je predmet razprave in tu moramo doseči tudi ravnotežje. Kar zadeva vračanje tovornjakov v državo član, članico sedeža podjetja, mora biti ocenjeno skupaj z kriteriji za uh, ustanavljanje podjetij, istočasno pa je treba pravila redno preverjati. Uh, Eh, gospe in gospodje, kolegice in kolegi, veselimo se že nadaljne razprave. Prosim vas, da natančno razmislite o povezavah med različnimi področji svežna mobilnosti. Prosim vas, da ste konstruktivni in da se osredotočate na take rešitve, ki bodo. Eh, učinkovite tako za sektor, kako tudi za gospodarstvo Evropske unije. To glasovanje bo bistvenega pomena za nadaljne delo. Najlepša hvala za vašo pozornost in hvala, gospa predsedujoča. Gosp, eh, gospa eh, Lopez Montanjo, najlepša hvala. No z, z Žalostno ugotavljam, da ni bil dosežen dogovor kljub dolgim mesecem dela in želim povedati nas, naslednje. Zavedati se moramo, da obstajajo različne situacije v državah članicah EU, kar zadeva pravila cestnega prevoza, tako kar zadeva čas po, eh, počitka, kakor tudi eh, prevozene razdalje. In tu moramo doseči eh, do, dogovor, kajti po Pomembno je zaščititi eh, delavce in zagotoviti njihovo varnost. Vendar pa je nemogoče razmišljati o generalizaciji eh, pravnih praks, ki so se doslej uporabljale. Ne moremo sprejemati takih rešitev, ki bi omejevale svobodo gibanja, svobodo ustanavljanja podjetij in zagotavljanja storitev. To je v nasprotju z osnovnimi načeli Eh, notranjega trga. Če želimo bolj povezano Evropo, če želimo boljšo kohezijo z gospodarskega in socialnega vidika, ne smemo ustvarjati ovir na notranjem trgu. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu političnih skupin, gospod Del, minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Enotni Eh, trg in svoboda zagotavljanja storitev je eh, gonilo za Evropsko unijo kot celoto. Nekatere države članice pa so sprejele svoje lastne nacionalne ukrepe, ki seveda drobijo notranji trg. In predlogi eh, rešitev Evropske komisije ne predstavljajo nobene rešitve. V bistvu še bolj delijo države na osrednje države in periferne države. In eh, nekateri predlogi so neizvedljivi. V svetu je bilo devet držav proti, ena država se je eh, vzdržala, vseeno pa je ta predlog bil sprejet in sedaj je na vrsti parlament. Govorimo o evropskih vrednotah. Istočasno pa moramo vedeti, da je eden od stebrov Evropske unije svobodno zagotavljanje storitev in da eh, bo eh, ta predlog to ogrozil. Brez učinkovitega transporta ne moremo imeti dobrega evropskega gospodarstva. Na koncu bodo državljani tisti, ki bodo plačali račun. Moramo ponovno sesti za pogajalsko mizo, najti pravi kompromis in eh, V bistvu pa je vse že zelo pozno, kajte smo konc, na koncu svojega mandata, države imajo različna stališča, različna mnenja in sedaj se ne moremo več pogajati. E, več kot tisoč predlogov sprememb je bilo uloženih. Leta in leta se nismo mogli dogovoriti, kar pomeni, da bi bilo bolje to preložiti na naslednji sklic parlamenta, kajte bolje je imeti nobenega e, dogovora kot pa slabega. Hvala lepa. Prosim vse govornike, da se držite časa za govor, kajti imamo zelo moč časa. Gospa Jala Sender, najlepša hvala. Gospa predsedovana. Komisarke Bulls eh, žal ni pri, na tej razpravi. Želela bi se zahvaliti za odlično uh, sodelovanje s poročevalko e, in e, soporočevalci. Najpomembnejša točka, po moje, je strok nadzor. Predvidena je obveznost eh, tahografa od leta 2022, vendar pa ne želimo, da prihaja do diskriminacije. Ne želimo, da so e, le vozniki tisti, ki so odgovorni. Eh, In mislim, da bi prevozna podjetja sama morala narediti vse, kar je v njihovi moči, da bi izboljšala nadzor. Mislim, da eh, bi morali najti ustreznejše rešitve, kot trenutno obstajate. Cilj je olajšati mednarodni prevoz in eh, nasprotujemo obveznemu vračanju tovornjakov v državo, sedeža v določenih pogojih. Gospa predsednica, zahvaljujem se gospodu predsedniku Tajanju, ki je obranil podobo Evropskega parlamenta s to odločitvijo, kajti eh, ta, to glasovanje bi bilo bi bilo uh, neizvedljivo in v tem primeru bi Evropski parlament izpadel kot podrejen svetu in komisiji. Potrebni so kompromisi in kot se, kot, kot se spomnimo, uh, se je podobno dogajalo že prej in uh, mislim, da smo tokrat izgubili priložnost, da bi naredili tisto, kar je odgovorno v našem sklicu. Sk sk sk sk sk sk sk sk Kako pa naš parlament izpade v tem kontekstu? Odgovor, eh, odgovorni eh, odbor ne more predložiti takšnega poročila v situaciji, ko obstajajo tako razlika eh, mnenja med političnimi skupinami, ko se tudi nekateri zdržijo do celotnega svežna. In če bomo nadaljevali v naslednjem mesecu na isti način, eh, Kaj bo pa to pomenilo uh, za naše državljane sedaj pred volitvami? Kaj ti eh, državljani ne morejo si predstavljati, da smo, da smo pripravljeni žrtvovati enotni trg samo zato, da bi bili ponovno izvoljeni in tega si ne moremo pri. Voščiti, hvala lepa. Gospa Bilvao Barandika, eno minuto. Hvala lepa. Dobro delojoči transportni sektor je bistvenega pomena za Evropsko unijo in za celoten svežen mobilnosti in to je bistveni element pri prečevanju fragmentacije in socialnega dumpinga. In zato podpiram sprejem skupnih pravil, ki bi nadomestila posamične nacionalne rešitve, kajti ti nacionalni ukrepi so v bistvu povečali Eh, probleme. In zato podpiram eh, kompromis, ki ga predlaga poročilo. In s predlaganimi ukrepi se bodo delovni pogoji izboljšali in eh, s tem pa tudi varnost. In to bo pripravilo pot za v prihodnje in bo dejansko izboljšalo naša življenja. Kaj ti državljani vedo, da je najboljše tist, tisto, kar je boljše od dobrega. In to ni seveda popoln svet. Rešitve v svežno mobilnosti niso eh, perfektne, ampak to, kar je predlagano, je bolje od tega, kar imamo danes. Hvala lepa, gospa Deli, za minuto in pol. Kolegice in kolegi. Že mesece in mesece delamo za to, da bi izboljšali delovne pogoje zaposlenih v cestnem prometu in cele eh, mesece so ti zaposleni eh, žrtve nekaterih zaradi interesov njihovih držav. Ampak govorimo o moških, govorimo o ženskah, ki včasih delajo zelo dolge delovnike, ki dolgo časa ne vidijo svojih družin, ki spijo na parkiriščih, ki so slabo vzdržavljani. Drugi bi želeli, da še vedno ti ljudje spijo v svojih kabinah, To je socialni dumping, ki, ga, eh, ki so ga organizirale velike transportne skupine in to ima zelo pogubne posledice za cestno prometno varnost. Utrujen voznik je grožnja samemu sebi, je nevarnost eh, za svoj eh, tovor in predstavlja nevarnost tudi za vse druge uporabnike cest. In v tem parlamentu ne smemo več podpirati izkoriščanja ljudi v tem sektorju, kar zahtevajo nekateri v tej dvorani in Evropska komisija. Zavrnimo to, kar je v bistvu eh, zakonodaja moderne oblike suženstva na naših cestah. Enakost pravic in delovnih pogojev mora biti na voljo vsem, ki živijo na ozemlju Evropske unije. Ne želimo eh, imeti eh, drugorazrednih delovcev in zato se bomo še naprej borili za to, da bo do pravila za Eh, napotitev veljala za vse in da se ne bodo uporabljala a la carte. Ne želimo izčrpanih eh, voznikov na cestah, kajti to predstavlja nevarnost za vse druge. In zato želimo, da se ustrezno uredi ponos, eh, pardon, počitek voznikov. Ne, ne želimo več, da se dogaja, da bi se tovornjaki vračali Eh, sa, eh, sami in prazni v svoje države. Evropska unija mora izpolniti svoje obljubje. Vsi želimo socialno Evropo, torej pojdimo po tej poti. Zahtevamo, da vsak prevzame svoje odgovornosti, vsak mora opraviti svoje delo. Ne sme upoštevati samo interesov svoje države. Tu smo zato, da eh, jamčimo kaj dobro uporabo tistih pravil, ki veljajo v Evropi. Gospa predsedojoča, najlepša hvala. Hvala lepa v imenu, gospe, eh, v imenu skupine eh, GUE, gospa Gonzales Penjas, eno minuto. Najlepša hvala, gospa eh, predsednica. Spremembe na tem zelo zah, zahtevnem področju ne smejo biti take, da bi omogočale socialni dumping pri eh, kabotaži in eh, v čezmejnem transportu. Tisti, ki delajo na področju kabotaže, pravijo, da če želite, da imajo vozniki ustrezne pogoje za počitek, morajo tudi, eh, se, moramo tudi zagotoviti, da, da bodo enaki plačilni pogoji za vse. Ne sme se dogajati, da so španski vozniki plačani manj kot drugi. In eh, treba je zagotoviti tudi, da vozniki ne, ne delajo dva tedna brez prekinitve in pametni tahografi morajo biti ugrajeni v kabine, zato da bi preprečili goljofije in da bi se izognili tudi nelojalni konkurenci. Eh, kajti nekateri plačujejo voznikom manj, kot bi jim morali. To mora biti del eh, delovne zakonodaje in to je nekaj, kar je pomembno za varnost. Hvala lepa, gospa Damato, eno minuto v imenu skupine FDD. Hvala lepa, gospa predsedojoča prometni sektor zahteva nujne eh, odgovore, kajti srečujemo se z pravim pravcatim suženstvom povsod po eh, Evropi. Vozniki morajo spati v eh, kabinah, nimajo časa, da bi šli domov in da bi preživeli kaj časa za svojo družino. Poleg tega se spopadamo tudi z nelojalno konkurenco. Poskrbeti moramo za enakopraven eh, položaj vseh podjetij. Spopadamo se tudi z preselitvijo eh, sedežev podjetij. Poleg tega pa vidimo tudi trend upadanja socialnih standardov. Situacija je torej popolnoma neuravnotežena in naša odgovornost je odgovornost tega parlamenta, da se s tem spopadamo. Ne moremo se udati, borili se bomo do konca, prihodni teden se bomo ponovno sestali v odboru za promet in mislim, da moramo zagotoviti minimalna pravila za vse, ki so zaposleni v prometnem sektorju. Gospod Majer, v imenu skupine M za eno minuto. <laughs> Ja, gospa predsednica. bodite iskreni do ljudi zunaj. časa je premalo, da bi sedaj tukaj izgubljali deklaratorne besede. povejte ljudem, da sveženj mobilnosti ena v tem sklicu ne more biti zaključen. to je sicer žalostno, žalostno za številne voznike po vsej Evropi. Ampak kje smo? Načeloma ni bil, prišlo do številnih sprememb primerjavi z enim letom. Kaj bomo zdaj dosegli s tem? Prav nasprotno od tistega, kar smo želeli, namreč izboljšave delovnih pogojev za voznike tovornjakov. Avstrijsko predsedstvo je nekaj predložilo, eh, predložilo je neko splošno usmeritev, kaj pa je se izcimilo iz tega nič. Obstajajo tudi razlogi, zakaj se ni nič izcimilo. Namreč Eh, imamo ekstremne situacije eh, situa socialistov, ki so povsem eh, nasprotni mnenju ELS. Zaradi tega ni prišlo do napredka. Potem pa imamo tukaj še zelene, ki od vsega začetka niso pokazali nobene vodilne vloge in so pravzaprav tudi imeli nedemokratične sestanke koordinatorjev ali pa so vabili tja druge koordinatorje. To je razlog. Sem vas pa videla, gospa Deli, ne skrbite. E, sprejmete, gospod Majer, modri karton od gospe Deli, prosim, gospa Deli. Ne sprejemam, da bi v tem parlamentu postavljali pot vprašanj e, moje sposobnosti v odboru za e, promet. In dejstvo ostaja, vaša skupina želi dejansko slab, eh, poslabšati Evropski parlament, oslabiti Evropski parlament. Kot predsednica odbora sem naredila vse, da bi izboljšali delovne pogoje zaposlenih. In to vam odkrito povem. Ne vem, za koga se imate, da lahko ocenjujete kakovost mojega predsedovanja in v, neka, v nobenem primeru vaše ocene ne sprejemam. Hvala lepa. 30 eh, sekund ima gospod Majer za odgovor. Gospa Deli, to boste pač morali sprejeti. Posem dobro veste, da ste imeli neuradne sestanke koordinatorjev, ne da bi tja povabili tudi del koordinatorjev z nekih političnih skupinosti. Pravite, za koga se imam jaz, za koga se imate pa vi, da se sklicujejo eh, taki sestanki. To je posem nedemokratično. Torej, to uh, ne gre za tako razpravo in zato bomo nadaljevali z razpravo gospa Luka Čijevska za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Želela bi pozvati predsednika in vse politične skupine, da ne zgubljamo več časa s tem svežnem v času našega mandata. Kajti vloženih je bilo več kot 1500 predlogov sprememb. Uh, kakšen pameten kompromis je nemogočen, zato nismo sedaj pripravljeni, da bi ta Eh, svežen podprli. Potrebujemo zelo zanesljivo, transparentno zakonodajo, ki bo spoštovala enotni trg. Omejiti moramo nelojalno konferenco, ampak istočasno se ne sme zgoditi, da bi stroški implementacije tega svežna bi bili previsoki in bi jih morali nositi evropski potrošniki. Strinjam se za gospodeli, ne smemo upoštevati le interesov svojih držav. Mislim, da moramo slediti evropski politiki. To, kar se dogaja, dogaja v Evropskem parlamentu, gospe in gospodje, je sramotno. Seveda se moramo boriti proti nepravilnostim, ampak kaj pa je s temi praznimi prevozi? Ali se ne bi morali boriti pr proti temu? In tudi napotitve delavcev, v eh, transportnem sektorju. O tem smo se že govorili, sedaj pa želi, želite eh, prevoze omejiti in želite omejevati tudi vračanje v eh, kraj sedeža podjetja na pet dni. Kaj pa je z bivanjem v hotelih? Saj nimamo takih hotelov in nimamo ustreznih parkirič, ki bi imela ustrezno infrastrukturo namenjeno za eh, eh te potrebe. Ničanje konkurenci, to je znegodne. Ja- Gospa Lukaševska, gospod Radke ima eh, modri karton za vas ali sprejemate? Prosim. No. So, jetzt geht's. Ich hätte zwei. Ja, zdaj pa bo šlo. Dve konkretni vprašanje mi je za kolegico. Ko govorite o svobodi notranjega trga in to tako strastno, um, ali mislite za svobodo notranjega trga to, da je to notranji trg, na katere naj bi bilo socialnih pravil? In kot drugo me zanima, ko govorite, da so pred nami volitve, koliko pa bi naj razpravljali o to vrstni zakonodaji, da bomo o njej lahko odločali in kakšno je še naslednje vprašanje. Um, če govorimo o boljših um, delovnih pogojih, naj povem, da sem govoril uh, z številnimi romunskimi vozniki in uh, polskimi vozniki, Nem ki so vozili v Nemčiji, pa so jim izdeli pogoji posebno nesposobni. Nes uh, izvedljiv. Uzeskanje kompromisov, aby zakončiti ten paket v tej kadenciji. Hvala lepa treba je najti uh, ustrezne kompromise uh, in uh, sicer v okviru trialogov, še v tem sklicu. Potem pa kar zadeva kabotažo. Če se prevoz uh, odvija druge kot v državi izvora, gre za napotitev delacev. Uh, če so ljudje odaljeni od družin, to vpliva vedno na voznike. Zakaj naj to še dodatno omejujemo? Zakaj naj bi tranzit uh, pomenil napotitev. Avto, ki pelje skozi več držav, um, tukaj hočete samo izkrivljati dejstva. De Monte, Gospa De Monte, eno minuto. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Mislim, da moramo spremeniti ime tega svežnja, kajti iz svežnja za mobilnost moramo preiti na ime svežen za nemobilnost. Kajti eh, podajamo si žogo med odborom za promet in pa plenarnim zasedanjem, danes bi morali celo glasovati, ampak nažalost čezmeraj zgolj razpravljamo. Mislim, da smo dobro upravili svoje delo doslej, dosegli smo kompromise glede kabotaže, glede časa za počitek, glede časa vožnje eh, in eh, tako naprej. Mislim, eh, da imajo nekateri iluzije, kar zadeva čezmejno kabotažo, ampak vsekakor mislim, da smo dosegli napredek. In poleg tega potrebujemo tudi pametni tahometer. Torej, mislim, da je potrebno glasovati do konca tega sklica, kajti le potem bomo lahko rekli, da dobro delamo, tako za državljane, kakor tudi za podjetja. Gospod Zlatovski, minuta in pol. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospe in gospodje, o čem sploh govorimo? Govorimo o pogojih dela za voznike, govorimo o pogojih za njihov počitek, govorimo tudi o tahografih in boh ve, o čem, vse, o čem še vse. Vsi pa se zelo dobro zavedamo, da pri vsem tem ne gre za vse te teme. Zakaj vozniki tovornjakov protestirajo danes pred Evropskim parlamentom. Celoten svežen mobilnosti ne govori o tem, da bi bili pogoji načeloma boljši za voznike. Gre pravzaprav za nekaj drugega. Gre za države z periferije Evrope, predvsem vzhodne, pa tudi južne Evrope, ki jih želite odrezati z skupnega prometnega trga. Svežen mobilnosti ne govori o pogojih dela in o pogojih vožnje, govori le o tem, kako bi lahko razdelili skupni notranji trg. Gospe in gospodje, države, ki so se Evropski uniji pridružile leta 2004, so sprejele dejstvo, da obstaja notranji trg, razvile smo svoj prometni sektor, zdaj pa se jih skuša odrezati od njega. Torej, eh, tukaj ne govorimo o delovnih pogojih, eh, sicer bi bilo dobro govoriti o njih, ampak dobro bi bilo tudi doseči kompromis, kajti kakšen je kompromis, če imamo 1600 predlogov sprememb, o katerem naj bi glasovali na plenarnem uh, zasedanju. To kaže samo na to, da kompromisa sploh ni in zato parlament ne bi smel glasovati, temveč bi ga morali uh, preložiti na naslednji sklic. Gospod Ertok, vam želi zastaviti vprašanje. Ga boste sprejeli? Gospod Ertok, 30 sekund. Uh, Hvala lepa, eh, kolega. Kolegice in kolege, zrad bi samo zastavil vprašanje, kaj ti eh, ta razprava zveni, eh, kot smo slišali, kot da gospodje sploh ne bi bili tukaj v zadnjih tednih in mesecih. Vi in gospa Lukaševska sta bila moja poročevalca v senci, namreč skupaj smo prišli do tega kompromisa skupaj s gospodom Teličko, s kolegico Deli, s kolegico Kilonen. Uh, kaj uh, zdaj pomenijo te besede? Saj ste bili zraven, najprej ste bili za, potem ste bili kar naenkrat proti. Takšna je resnica. Zlatovski. Gospod Zlatovski. Šanovni pani pošle, ne spotikamo se dišaj po raz prvši. Spoštovani gospod poslanec, ni prvič, da se danes vidiva. Res je podpiral sem kompromise, tisti kompromisi pa eh, so bili zavrnjeni z večino v Evropskem parlamentu lani. Danes ne govorimo sploh o kakršenkoli kompromisu, danes govorimo o različnih kontroverznih vprašanjih, o spornih vprašanjih, ki bodo zgolj povzročili razpad oziroma delitev trga. Uh, tako da o notranjem evropskem trgu ne bomo več mogli govoriti, čeprav je to osnovni pomen Evropske unije. Gospod Telička, res e, obžalujem odločitev predsednika parlamenta, kajti to bo privedlo do naslednjega, da bomo naslednji teden imeli prav tako isto število predlogov e, sprememb, ki bomo morali obravnavati. Prav tako obžalujem, da se predsednik ni odzval na pismo gospoda Ertuga Kilonen in mene, e, ki smo predlagali konkretne verjeten scenarij in kompromis. Res je, imamo veliko število predlogov sprememb, ampak to eh, so namenski, eh, prav njih določen namen imajo. Bili so predloženi zato, da bi se postopek zapletel. Bodimo iskreni in številni ste to danes tudi potrdili, kaj ti rekli ste, preložimo glasovanje. Ne, imamo nek eh, nabor predlog kompromisov in naslednji teden bomo odločali o tem, ali bomo obdržali notranji trg za tem predlogom, ki bo rešil določene zagate in se eh, dotaknil eh, socialnih pravic, ali pa bomo potem eh, imeli nabor enostranskih ukrepov, ki bodo privedli do drobitve notranjega trga, zato pa boste odgovorni tudi vi. Ja, videla sem modre kartone, ampak predvsej že zamujamo, zato moramo nadaljevati. Gospod uh, Taylor, za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsednica. Mislim, da je že čas, da znova si preberemo in revidiramo listino o temeljnih pravicah. Tam je zapisano, da ima vsak delavec pravico do takih delovnih pogojev, ki spoštujajo njegovo zdravje, varnost in dostojanstvo. Vemo pa, da vozniki na dolge razdalje, um, poklicni uh, vozniki, da živijo v pogojih, ki niso zdravi, ki niso varni in ki niso dostojni. Uh, nimajo dostopa do socialnih pravic, uh, ker uh, jim to onemogočajo um, lažne zaposlitve ali pa slamnata podjetja. Številni vozniki morajo spati v kabinah, nimajo dostopa niti do osnovnih higijenskih uh, eh, zmogljivosti, kot so uh, stranišča in. Um, prhe. Ampak tu ne gre zgolj za vprašanje pravic, gre tudi za vprašanje cestno-prometne varnosti. Če si pogledate statistiko, boste videli, da je utrujenost med vozniki pomemben dejavnik, ki prispeva k številu eh, nesreč v velikem številu primerov. Torej, naša politična skupina si želi, da bi kot minimum obdržali dvotedenski referenčni, dvotedensko referenčno obdobje, da ne bi eh, tudi eh, podaljševali vožen in da bi se podaljšani počitek opravil v hotelu. Tukaj imamo neko uh, nabor tisoč uh, predlogov sprednjih sprememb, ampak to vsekakor ni ustrezno upravljanje naših odgovornosti. Saj zaključujem, kajti če bomo tako šli naprej, bo stvar le še slabša. Rekla sem, da ne morem več sprejemati modrih kartonov zaradi tega, kar precej zamujamo. Sedaj pa gospa Kari za minuto. Hvala lepa, gospa predsednica, kolegice in kolegi letos sem se sestala z cestnoprometnimi delavci iz Filipinov. Pogovarjali smo se o Evropski uniji, o dovoljenjih za delo, ki so jim izdajana. Govorili pa smo tudi o njihovih eh, plačah. Dobijo 50 kron, danskih kron na uro. Njihovi kolegi imajo seveda veliko boljše plače, imajo tudi plače, s katero se lahko preživljajo in to eh, na dostojen način ti vozniki se sprašujejo, zakaj uh, se njim plačuje tako malo in zakaj so njihovi delovni pogoji tako slabi. Torej, pogovarjali smo se in govorili smo se, da vozijo po cestah, eh, ko so zelo utrujeni, da so v tovornjaku celo 16 ur in da so res izčrpani med vožnjo. Tako da to so izkušnje, uh, ki moramo prisluhniti. Govorimo o enotnem trgu v Evropski uniji in Evropski parlament mora jasno povedati, ali smo pripravljeni sprejeti odločitev o delovnem času ali pa bomo branili tukaj države eh, člani. Gospa Arnutu, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Kabotaža, napotitev delavcev in uh, vse druge točke v svežnju za mobilnost kažejo, da je. Eh, Evropska unija ravno toliko socialno usmerjena, kot, je, kot so bile socialistične republike vzhoda. Torej, to kaže popolno nesposobnost Evropske unije, da izboljša usodo delavcev. In uh, poleg tega to kaže tudi uh, odnos držav.